Good afternoon, colleagues. Pozdravljeni. Otvorim sejo. Najprej me zanima, ali se strinjamo z osnutkom dnevnega reda. Da, hvala. Sedaj pa sprejetje zapisnika seje 10. in 11. oktobra. Lahko to sprememo. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je Bela knjiga o prometu in razpravljali bomo o dnevnih predlogih sprememb. Gospod Groš. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom, seveda eh, zlasti kolegom poročevalcem. Vsi so pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje, ko smo iskali kompromise. Želim pa se zahvaliti tudi sekretarjatu in vsem asistentom, kajti opravili so zelo dobro delo. Dobili smo 413 predlogov sprememb in uspelo nam je to številko znižati na 32 kompromisov. Notri pa je zetih 288 predlogov sprememb in to se mi zdi dobro delo z vseh strani. Upam tudi, da bomo tudi dosegli dober rezultat glede kompromisov. Kaj ti? To bo eh, kratko mnenje, kakih 40 strani, to je moje upanje in upam, da bomo pri tem eh, lahko sporočili tudi jasne politične povdarke. Že veliko smo eh, govorili o vsebini, zato o tem ne želim nadaljevati. Kar pa se tiče strukture, smo rekli, da tisti, ki podpirajo kompromise, seveda so njihova stališča delno zajeta v kompromisu in deloma ne. In To se bo odražalo tudi pred glasovanju. To, da izhajam iz tega, da bomo govorili morda še o dveh, treh zadevah. Odločiti pa, se, odločiti pa se moramo tudi, kako bomo glasovali jutri. Prva točka so storitve pristanišč. Kot veste, nekateri kolegi sploh ne menijo, da bi morali eh, pristaniške storitve odpreti. Drugi kolegi pa menijo, da je to, kar je komisija eh, prej unesla eh, v besedilo, da bi morala to komisija unesti v, številn, v tri, štiri različne dokumente. Spet tretji kolegi pa menijo, da bi mm, se morali vrniti k temu, o čemer smo se pogovarjali od začetka. Uh, Toda, torej, politične skupine imajo različna stališča v zvezi s tem in zato je bil moj predlog ta, da preden komisija čez dve leti predloži zakonodajni predlog, da leta 2012 eh, nas komisija obvesti o svojih namenih. Torej, da komisija enostavno pove, kaj namerava eh, v zvezi z pristaniškimi storitvami. In mislim, da bi bil to tre, primeren trenutek, primerna priložnost za to, da o tem eh, temeljito razpravljamo. Ljudje iz gospodarskih krogov so prepričani, da bi bilo dobro slišati, kakšno je stališče komisije. Ne, da gre sedaj v eni ali drugi smeri, ampak eh, da bo to, ampak, da bo to vsaj tema leta 2012. Zanima me, kakšna so stališča iz političnih eh, skupin v zvezi s tem predlogom. Meni ni pomembno to, da bi se sedaj zauzeli za liberalizacijo ali ne, meni gre samo za to, da bi zadevo pojasnili. To je tako imenovani kompromis 26. Kar se tiče kompromisa 23, tukaj gre za eh, evropske modularne sisteme. Dajal bi, da bi. Eh, morda postali lahko nekoliko bolj natančni do plenarnega zasedanja. Kajti ta proces, eh, eh, kar se tiče tega procesa, ni treba, da je odvisen ali neodvisen od komisije. Mislim, da to ta hip ni najpomembnejša tema. Potem, kar se tiče kompromisa 25. V zvezi s tem bi rad opozoril na sledeče. Kar se tiče kabotažo in pa odprtje kabotaže, smo vzeli za podlago to, kar smo sprejeli že na plenarnem zasedanju. Dajali smo, da bi morali kapitažo odpreti, če bomo rešili tudi socialne in druge vidike. To je torej predpogoj za to, da storimo naslednji korak. Kajti v tem odboru smo eh, takrat eh, zelo intenzivno razpravljali o tem, kako hitro bi lahko dobili harmonizirane ukrepe na tem področju. Želel sem torej še enkrat povdariti, da je odprtje kabotaže vezano na omenjene pogoje, kot smo se odločili takrat, zato da ne bo prišlo do napačnih tolmačen. Kar se tiče učinkovite somodalnosti, naj še enkrat povem, da Ne gre za to, da nismo bili a, zadovoljni za omitvijo 300 km. O tem je tekla dobra razprava v kompromisih. kompromisih. Pri, naš, pri nam je bilo pomembno to, da je to odločitev regij in območij. A, regije morajo analizirati samodalnost in ugotoviti morajo, sa katerimi projekti bodo v prihodnje lahko doprinesli k trajnostnemu prometu in da bodo a, tudi ustrezno prilagodili infrastrukturo. In o tem uh, govorimo v kompromisu 9 in 5. Kar se tiče kompromisa 10, tukaj gre za povezovanje uh, uh, instrumentov. Tukaj naj opozorim na to, da imamo referenco na to v kompromisu 10, ampak tudi kar se tiče projektnih obveznic, sem kolege opozoril na to, da komisija govori o projektnih obveznicah in ne o euroobveznicah. Če bomo tukaj torej nekaj podprli, bomo podprli projektne obveznice, kajti to je bila tema. To so bile poglavitne točke. Kot sem dejal, glasovalni seznam smo tudi dobili in upam, da bomo dosegli široko večino, kar se tiče eh, te knjige. In naj sklenem. Rad bi se zahvalil številnim kolegom za to, da ne ponavljamo tega, kar imamo že v preambuli. Določili smo splošne smernice in končno od komisije smo pričakovali predlog in zato nam sedaj ni treba povedati, kaj mora ta um, predlog že vsebovati. Pred nami je časovnica, ki pa je realistična tudi za nas. Komisiji se zdi rok sicer prekratek. In še zadnja točka. To naj ne bi spremenilo kompromisa, ampak to je bilo vprašanje moje kolegice iz vrste EPP na sestanku koordinatorjev. Tukaj gre za dve točki, ki jih danes ne želim načenjati. To sta dve točki, ki smo jih preložili. Namreč, tukaj gre za a, a, ločevanje, to smo odložili na 2012, pa a, e, tudi a, e, e, temo odprtja smo preložili na leto 2012, kajti dajali smo, da čakamo na predlog komisije. Sedaj pa imamo zapisano v kompromisu, da Pričakujemo, da bo komisija leta 2012 izdelala predlog v zvezi z ločevanjem. Toda nismo pa predvideli teme odprtja trgov. Zelo verjetno je, da bodo kolegi iz vrsta EPP želeli unesti še ta drugi vidik. Upam, da to sedaj ne bo procesno eh, vprašanje, o tem lahko glasujemo, da ali ne, ali se s tem strinjamo ali ne ampak eventualno bi to lahko postalo majhen dodatek. Ampak v tem je bilo govora v okviru Rikas. Seveda se veselim vaših komentarjev in se vam še enkrat zahvaljujem za zelo konstruktivno sodelovanje pri izdelavi kompromisov. Hvala lepa, gospod Groš. Gospod Tolkadrov je za socialista. Dakle, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim opravičiti v imenu gospe Sehnalove. Žal ji ni uspelo priti sem. V imenu svoje skupine se želim zahvaliti poročevalcu za vse opravljeno delo in tudi za njegovo pripravljenost, da sodeluje z nami in z drugimi skupinami, zato da smo lahko pripravili dobre kompromise Do konca prejšnjega tedna smo vlagali predloge in prepričan sem, da je v zadnjih predlogih vključil večino naših predlogov. Hvala lepa. Spregovoriti sem želel o liberalizaciji železnic. Predlagam, da uporabite formulacijo v izboljšanem odstavku tukaj bi lahko zapisali ob upoštevanju univerzalnih storitev in tako naprej. Uporabili bi lahko isto obeseditev kot v preteklosti. Mislim, da bi tako lahko rešili problem. In še nekaj komentarjev o kompromisih. Strinjamo se s tem, kar ste povedali v zvezi z mejo 300 km, ki jo predlaga komisija. Predlog komisije je v splošnem dober zato ker želijo zagotoviti večji tržni delež za železnice na daljše razdalje. Vendar pri krajših razdaljah lahko države članice storijo še zelo veliko. Podpiram vas eh, pri tem. Moja skupina mm, ima tukaj pomisleke te zamisli ne podpiramo. Zelo zadovoljni smo, da je v kompromisu 22 vključeno. da nekatere spremembe v zvezi z razsežnostmi vozil morajo dokazano zmanjševati izpuste in izboljšati varnost na cestah. Ta besedica must ali morajo je zelo pomembna. Kompromisa 23 žal ne moremo podpreti. Ne, da bo to mm, vodilo v revolucijo, ampak kot skupina želimo poslati politični signal, da se s tem ne strinjamo, kar zadeva storitve v pristaniščih. Prav gotovo veste, da moja skupina ni navdušena nad tem, da bi ponovno raz, odprli razpravo o tem. Odbor se mora odločiti, ali bomo imeli razpravo o tem, ali bo komisija izvedla kakšne študije, ali se bomo pogajali z zainteresiranimi stranmi, vendar tega vprašanja ali zahteve ne želimo predložiti komisiji, zato tega ne bomo podprli. Podpiramo 26. Všeč nam je zamisel o projektnih obveznicah, to je zelo dober predlog, tudi kompromis 18 o pravicah potnikov je zelo dober. Zelo pomembno je to povdariti, še posebej pri zračnem prevozu, morda pa v prihodnosti tudi pri drugih oblikah prevoza, se stroški prenašajo na stranke in na to moramo biti pozorni v Evropi, zato to spremembo podpiramo stotno kompromis 24, cestni promet. Tukaj podpiramo zadnjo različico, ki omenja potrebo za zakonodajni okvir v zvezi z časom vožnje in časom počitka, ter da bi se to spremenilo, še posebej kar zadeva uporabo pravil Lani so bile izvedene raziskave, ki kažejo, da so razlike pri kaznih zelo velike in tudi pri tem, kako se uredba uporablja. Zato si želimo videti harmonizacijo na ravni Evropske unije. Če si ogledamo pogoje za delo v sektorju prometa, potem moramo upoštevati tudi socialno razsežnost za delavce. To so komentarje, ki sem jih želel podati. V splošnem pa smo dobro sodelovali s poročevalcem, zelo zadovoljni smo z njegovim delom in to poročilo bo poslalo dober signal z Evropskega parlamenta, da si želimo, da bi komisija ustreznim področjem namenila dovolj pozornosti. Ja. Hvala, gospod Bajmesner. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, Matjojo. Videti je, oziroma opazno je, da se že zelo dolgo ukvarja za prometno politiko, da pa ima tudi diplomatske sposobnosti. Nismo si bila daleč, uh, nismo si bili daleč uh, o različnih političnih skupinah. Jasno je, da nekateri želijo podariti uh, liberalizacijo, drugi socialne vidike, tretji zeleni. To je vse, vse jasno, kajti politične skupine sledijo svojim trendom. To, da mislim, da nam je uspelo uh, sestaviti dobre kompromise, ki tudi odražajo naša stališča. Ne želim ponavljati tega, o čemer je govoril že gospod uh, Groš in pa o čemer je gospod, govoril gospod Kadravo kajti podpiramo vse kompromise za eno izjemo in eh, k temu se bom še vrnila. Govoriti moramo še o dveh točkah. Dobro se mi zdi, da 300 km ni omenjenih, ampak da smo, jih, da smo vendarle omenili v kompromisu, da za krajše razdalje lahko izberemo bolj ekološke različice, če naprimer izberemo železnico ali pa vodne poti pomembno se mi zdi, da je bilo to omenjeno. Kar se tiče megatraksov, 22 se mi zdi v redu, v naši politični skupini smo za to, ampak samo v določenih primerjih. Seveda lahko tako privrčujemo uh, eh, energijo in stroške in uh, zaradi tega življenje tudi ni bolj nevarno in zato se mi zdi to dober kompromis. Rada bi spregovorila še o treh posebnih stvarih. Amandma 153. To je na strani 8, to je kompromis gospe Grispek, tukaj imamo napako v prevodu. Primerjali smo to eh, s eh, francoskim izvornim besedilom v angliškem in nemškem besedilu in avtorica je želela še ostrejša pravila glede načela uh, use it or lose it in to ni bilo dobro prevedeno. Kajti, če bi bilo to dobro prevedeno, potem bi poročevalec to verjetno podporil. Mislim, da je to napaka v prevodu. Videti je, da je prišlo do kar nekaj uh, napak v prevodu in obžalujem, da je bilo tako. Na strani 10 eh, najdemo predlog spremembe gospoda Trimoze. Možno je, da bo to še umaknil. Danes gospoda tukaj ni. Eh, o tem bi morali eh, osebno spregovoriti z njim, ampak verjetno bo 199 še umaknjen. Ampak o tem bomo izvedeli kasneje. Potem na strani 11. Ja, govorim o glasovalnem seznamu torej, govorila sem o strani 10, to bo morda umaknjeno na strani 11. Tukaj imamo predlog spremembe 224, tudi to je bil, bil, bila vredna napaka. Ona je želela povdariti, da si želi, da bi bila Evropa centar raziskav in razvoja. Ona je želela zadeva povdariti, ne pa črtati. In tudi uh, v zvezi s tem je prišlo do napake v prevodu, ampak ta napaka ni bila tako huda. Uh, In še zadnja točka, kompromis 26b. Veliko smo govorili o tem pretekli teden in dobili smo kompromis glede ločitve. Tukaj gre za pristaniški svežen. Danes sem govorila o tem z ljudmi iz naše politične skupine, žal vseh, vseh poslancev tukaj ni, ampak v moji politični skupini zastopamo različna stališča. Sama sem bila tako kot eh, Elka Drov in pa gospa Senjalova in drugi za to, da se daj ne postorimo nič in da se tega sploh ne dotikamo. Tudi gospod Fekenštajn je tako glasoval, kajti pred nas eh, v Nemčiji obstaja nasprotno stališče. Bolje bi bilo, da se tega sploh ne dotikamo, ker bomo zadevo samo še poslabšali. To je bilo stališče. Sedaj moram počakati, eh, kako bo glasovala politična skupina Alde počakati je treba na kompromis in verjetno bomo imeli a, eh, glasovanje a, eh, po delih. Toliko z moje strani. You, Hvala lepa, gospod Bradburn, za EKR. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti Matjuju Grošu za njegovo delo in za sodelovanje. Res je prizadeval za kompromise kompromisov je zelo veliko in vidite lahko, da smo imeli obsežno razpravo o vseh predlogih sprememb, ki smo jih dobili. Ne bom se spuščal v podrobnosti o vsakem kompromisu in govoril o tem, ali smo za ali proti ali kakorkoli že. Želim se posvetiti določenim splošnim temam. Tukaj bi bilo dobro, da povemo, kje smo glede na to, kaj nas čaka. Mislim, da lahko teme razdelimo na tri. Najprej nasprotujemo vsakršnemu predlogu ali kompromisu, ki uvaja nova pravila za podjetja v prometnem sektorju in smo proti vsemu, kar bi Evropsko unijo naredilo manj konkurenčno v konkurenci z zunanjim svetom, določeni kompromisi gredo prav v to smer, zato jih ne bomo podprli. Drugo načelo je tisto, za kar plačujemo, namreč nasprotovali bi vsakemu predlogu sprememb, ki podpira povečana finančna sredstva. Gospod predsednik, prav gotovo veste, da je naše stališče, da ne podpiramo povečanja nobenega proračuna, niti v proračunu prometa, niti v nobenem drugem proračunu Evropske unije. In zdi se, da so se o tem dogovorili za leto 2012 prejšnji teden, zato ne podpiramo nič, kar zahteva več finančnih sredstev. En kompromis zahteva bolj realistično financiranje, ampak to je vprašanje žongliranja s prioritetami v okviru obstoječih možnosti. Ampak, če govorimo o povišanju, potem se s tem ne moremo strinjati. In še ena ključna točka v nekaterih kompromisih je, ko pozivamo za ukrepe na področjih, ki so, po mojem mnenju, stvar subsidiarnosti. To so področja v zvezi z primestnim prometom in tako naprej. Zato tudi teh predlogov sprememb ne bomo mogli podpreti. To je vmešavanje Evropske unije v zadeve, ki so vse v Združenem kraljestvu v rokah lokalnih oblasti, pa tudi v drugih državah. In še nekaj. Podpiramo ukrepe za dodatno liberalizacijo tudi storitve. Pristaniške storitve so nekaj, s čimer se strinjamo z gospod Meissner, ne želimo se tega dotikati. Spremenjeno besedilo o razdeljenem kompromisu govori o tem, da bi komisija pojasnila svoje stališče in to ni tako slabo kot prvi kompromis. In še na koncu, gospod predsednik, vprašanje 300 kilometrov. Zelo zadovoljen sem, da se je gospod Groš odločil, da imenovanje specifične številke ni dobro. To podpiram. Zakaj? Kaj te države članice imajo različne pogoje, zato ne smemo poskušati uvajati univerzalne rešitve za vse, še posebej kar zadeva razdalje. Prihajamo iz različnih držav in promet ter prometna infrastruktura se sooča z različnimi težavami. Če bomo predpisovali določeno razdaljo, potem to ni smiselno. To je nekaj splošnih pomislekov in nekaj specifičnih. In to je zaenkrat vse. Hvala lepa. Hvala za zelenek, gospod Kramer. Ja, eh, Tudi sam bi se rad zahvalil eh, Matjoju Grošu za sodelovanje in pa za pripravljenost za širok kompromis. Ni vedno tako. Ni šlo samo za to, da je dobil večino za svoje predloge, dejal je, da si želi široko večino, kajti dovolj stresno je že uveljavljati kompromis eh, s komisijo in svetom in seveda imamo boljše izhodišče, če imamo široko večino in to je opravil odlično. Seveda zeleni niso zadovoljni z vsem, kar je predpisal eh, Matjo Groš kot konzervativec še enkrat se bom morala osesti in o nekaterih stvarih razmisliti. Rad bi omenil nekatere stvari, ki jih ne moremo podpreti. Torej, odprtje za velike tovornjake, torej to odprtje skozi zadnja vrata, iz katerega koli razloga že, smo zelo proti. Kajti takoj, ko bodo veliki tovornjaki, mega traksi, dovoljeni posod po Evropi, se bo tovorni promet po železnicah za 15 odstotkov znižal. In kdo želi ustaviti podnebne spremembe in kdo želi premestiti promet z ceste na železnico, ne more odpreti vrata velikim tovornjakom in tako okrniti železnice, kajti eh, tukaj obstajajo velike razlike v okvirnih pogojih. Druga točka. Želimo, da je na voljo denar, kajti poznamo razpravo o mestni mobilnosti, vemo, da je subsidijarnost zelo pomembna. Toda Evropska komisija bi lahko rekla, dobro, ne bomo več investirali v, prav, v napačno smer, ampak v pravo smer. Zato bi dajal največ 20 odstotkov denarja za ceste, najmanj 40 odstotkov za železnice in najmanj 40 odstotkov za infrastrukturo, za kolesarje in pa za pešce. Žal, tega nismo mogli uveljaviti. Neverjetno pa je, Da imamo čisto konkretno številko samo pri pristaniščih. 15 odstotkov bi se moralo stekati v infrastrukturo za pristanišča. Morda bi moral biti holandec ali belgijec, da bi to razumel. Ampak nasplošno za Evropo ne morem razumeti, da imamo samo na enem področju konkretno številko. To smo podprli tudi za eh, predlogom spremembe. Zakaj smo to omenili samo? tukaj. Prosim, da me podprete pri tem uh, vprašanju. Torej, vprašanje je, zakaj smo navedli natančno številko samo po pristaniščih. Konkretno številko imamo tudi pri pristaniščih, uh, pri parkiriščih za eh, cestni uh, tovorni promet. Številka naj bi se znižala za 15 odstotkov. Seveda si želim tudi to, da bi oživeli železniške proge, eh, ki so eh, bile opoščene, naprimer na Polskem. Tudi tam bi si želel konkretno številko. Ampak, kot prej, imamo samo pri cestnem tovornem prometu konkretno številko. Pomislimo samo na oska grla na železniškem, eh, pri železniškem prometu. Pomislite na Hanover in Bremen, na te dve mesti se spomnim, v Nemčiji. Pomislimo še na druge države. Žal je odpadla omejitev 300 km. Poznam zgodovino belih knjig. V prvi beli knjigi je bilo to še zapisano. Tam je bilo zapisano, da želimo premestiti promet z ceste na železnico. To nam ni uspelo. Komisar Baro pa je potem eh, dejal, dobro, so modalnost. Namesto, da bi analiziral, zakaj ciljev nismo dosegli. Namesto tega je uvedel nov pojem. In še vedno ga ne razumem. Ampak ta pojem se znova pojavlja. 300 km pa je črtanih. Žal mi je, da nismo našli možnost za to, da bi znova prevzeli besedo premestitve prometa. Potem so tu še čezevropejska omrežja. Gospa Jensen se je zato zelo zauzemala, ampak dejala je, da se z gospodom Kramerjem ne strinja, kajti ona je bila za ceste, ampak morda bomo vendarle našli večino. Danska je posem ravna, dobro, to je res, obrobo. In za konec koncev še nekaj čisto pozitiv, povsem pozitivnega. Podprli smo vse kompromise z izjemo morda treh ali štirih in ne bom se spustil vse, Torej, rad bi povedal, da so politične skupine dobro sodelovale. Ampak za eno točko sem Matjoju zelo hvaležen. Znižanje izpustov. Znižanje hrupa je končno omenjeno. To je dobro, kajti do sedaj je bilo vedno govora samo o izpustih če ne bomo znižali hrupa, potem železnica nima prihodnosti in potem tudi ne bomo dosegli eh, ciljev glede eh, omejitve obnebnih eh, sprememb. Hvala vsem, ki ste podprli to temo, kajti hrup je izrednega pomena. Kajti pred leti smo bili zelo osamljeni s svojim stališčem, sedaj pa je to našlo široko večino in hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kancijan. Grazie, E, e grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Grošu za izjemno opravljeno delo. Njegovo delo je po mojem mnenju zelo pomembno, opravil ga je zelo dobro. Uspelo mu je združiti vse na zelo ustrezen način. Imam nekaj komentarjev, ki jih želim podati. Kompromis 10 tukaj govorimo o projektnih obveznicah. Pri projektnih obveznicah imamo različna tolmačenja tega pojma. Pri prevajanju potem lahko pride do napak, zato moramo biti jasni, o čem govorimo. Komisija je uvedla ta pojem, ampak tam je to omejeno na sistem jamstev. Mislim, da moramo ustvarjati pri tem in zagotoviti, da bomo sprejeli še dodaten korak naprej, zato da uvedemo dejanske obveznice, ki bi dejansko vplivale na dejavnosti ali na uh, projekte financiranja, če to ni vključeno v prvotni načrt projekta. En korak je, da presežemo 50 milijard, ki so v instrumentu za povezovanje Evrope, Connecting Europe. Mislim, da bi to morali storiti. Vse infrastrukturne aktivnosti žal niso trajnostne. Še posebej, če jih obravnavamo v luči koristi. Sedaj pa kompromis 28, to sta omenjala gospod Groš in gospod Elka Dravi. Mislim, da moramo tukaj združiti tisto, o čemer smo glasovali pred kratkim o prenovitvi železniškega prometa. 31. december 2012 je datum komisije o ločevanju. In nekaj podobnega bi morali storiti tudi tukaj. Enaka zapisana formula, ki smo jo uporabili pred nekaj dnevi, bi morali tudi tukaj veljati, zato da bomo imeli isto besedilo. Hvala lepa, gospa Ajala Sander. <clears throat> <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospodu grošu in vsem poročevalcem v senci za izjemno opravljeno delo na to temo. Tudi predlogov sprememb je bilo zelo veliko. Dobili smo besedilo, ki ga je mnogo lažje brati. Samo dva problema. Kompromis štiri. Gospod Groš poskuša tukaj združiti več eh, zadev, ampak Izpustil je moj predlog spremembe 60, ki je po mojem mnenju precej nujen. Govorim o tem, da bi morali začeti reševati probleme v zvezi s eh, različnimi infrastrukturnimi projekti, ki se izvajajo brez ustreznih informacij in podatkov. To se dogaja na ravni Evropske unije, pa tudi v Nemčiji z tistim kontroverznim projektom v Študgartu v takšnem besedilu, koliko imamo pred seboj, moramo podpirati neke vrste strategijo posvetovanj in komuniciranja z državljani, strukturirana oblika komuniciranja z državljani. To je tisto, kar bi komisija morala podpreti. To bi bilo zelo koristno pri naših projektih. To ne bi bilo vključeno v kompromis 4, zato prosim gospoda Groša, da to upošteva. V kompromisu 9 je upošteval. logistiko, ampak komisija je vzpostavila stalni forum o logistiki pred nekaj časa, ampak mislim, da potrebujemo tukaj kontinuiteto. Vse v zvezi z logistiko je zelo pomembno. Vse, kar vključuje inteligentne načine integriranja transportne verige za logistiko, je nekaj, kar bi lahko tukaj omenili, zato bi bilo dobro, če bi to vključili v kompromis 9, bolj skoncentrirano, ne tako šipko, kot je zaenkrat tukaj. Kar zadeva trigger liners, status quo smo odobrili v zadnjem pregledu bele knjige. Mislim, da bi bilo dobro, če bi parlament sprejel močnejše ali bolj enotno stališče v zvezi s statusom quo. Če ne, potem bomo morda eh, drugim menili, bodo drugi, drugi menili, da podpiramo to. Zato moramo podpirati svoje stališče. Hvala. Stein. Hvala, gospod Fleckenstein. Ja, gospod predsednik gospod Groš. Tudi sam se zahvaljujem za to dobro poročilo. Rad bi povdaril štiri stvari. Ena stvar se mi je zdela zelo pomembna. Namreč, da so dolgoročni cilji na prometnem področju sicer pomembni, ampak nezadovoljivi. In zato bi morali na krajše časovne razmake preverjati dosegane ciljev. Pravilo use it or lose it se mi zdi pravilno in to bi morali nasplošno širše uporabljati. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, so, so tako imenovani mejni učinki, o katerih smo eh, zelo uh, intenzivno razpravljali. Tudi tukaj moramo paziti na zonanje meje Evropske unije, kajti enotni trg Evropske unije moramo končno urediti tudi za rečni promet. Tretja točka. Tukaj moramo več pričakovati od komisije. Več, kot je dosedaj predložila. Govorim o varnosti v smislu tega, da potrebujemo enotni evropski koncept, kajti položaj je zelo razdrobljen v Evropi in o tem smo že veliko povedali. In še četrta točka. Zelo sem hvaležen pročevalki v Senci, da je onesla tudi socialne elemente v področje prometa. In v kompromisu 3 je to zabeleženo. Rad bi še enkrat spregovoril o tem, kako pomembno je opozarjati na socialno varnost na prometnem področju. Dokler tega nimamo, po mojem mnenju, tudi ne bo prišlo do liberalizacije storitev. To je po mojem mnenju zelo pomembna točka. In konec konca je v tem povezano tudi to, da ne moramo podpreti kompromisa 26b, kajti ne potrebujemo dodatne liberalizacije pristaniških storitev. V prvi vrsti potrebujemo socialne standarde, potem pa lahko razmislimo, ali je to kakorkoli smiselno. Komisiji lahko samo priporočimo, da naj tega ne odpre. Tretjič, da naj ne uh, odpira lonca, ki ga ne bo več mogla pokriti. Hvala, gospod Cikav. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaliti se želim gospodu Gorošu in gospe Sehnalovi za zelo dobro sodelovanje. Imam pa prošnjo. 119 in 123 sta predloga sprememb, ki jih ni v kompromisu 8, zato prosim za glasovanje po delih v zvezi s tema predlogoma sprememb. 119 kaže na razliko med razvojem prometne infrastrukture med novimi in starimi državami članicami. Predlog spremembe 123 kaže na neizkoriščen potencial za promet v podonovskem območju in v okolici Črnega morja. Zato prosim za glasovanje po delih tukaj, ker to ni vključeno v kompromis 8. Hvala. Hvala za, kom za komisijo, gospod Jeger. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Sprejeli boste poročilo o Beli knjigi komisije o prometni politiki. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za kakovostno upravljeno delo in čestitamo za predloge sprememb, še posebej upoštevajoč število predlogov sprememb. Poročilo kaže, da se parlament strinja z dolgoročno vizijo komisije o prometu in strinja se tudi, da so izzivi eh, za promet podnebne spremembe, natrpanost in tako naprej. Promet je ključen za enotni trg in lahko prispeva k rasti eh, Evropske unije in k izpolnjevanju agende EU 2020, če posebej kar zadeva pr glavni projekt, projekt neučinkovitosti. Promet lahko prispeva k rasti podjetij, zato sem zelo zadovoljna, da se parlament strinja z ciljem znižanja izpustov za 60 odstotkov in tudi za učinkovit promet ter druge pobude. Vaše poročilo je zelo pomembno. Zagotovilo bo več političnega elana in zagona tej strategiji. Včasih zastavlja bolj ambiciozne kratkoročne cilje in zahteva bolj politične ukrepe. Ne bom se ponavljala, večkrat smo že povedali o tem, kaj si mislimo o neposrednih ciljih v zvezi z strategijo EU 2020, ampak seveda to je vaša odločitev, vi lahko to storite, če tako želite. To je močna spodbuda, da dosežemo rezultate in dejansko smo že začeli z delom. Z veseljem vam lahko povem, da je naša ocena, da je 20 odstotkov 40 pobud že sprejetih ali v zelo napredni fazi, naprimer TNT, nov okvir za financiranje prometa in infrastrukture, letalski svežen ter skupna načela v zvezi s pravicami potnikov ter tudi usposabljanje delavcev na tem področju. Ta program vključuje zelo pomembne in konkretne predloge delovnega programa komisije za naslednje leto in ko bomo imeli četrti železniški svežen in pobudo o alternativnih gorivih, lahko pričakujemo še več rezultatov. Gospod Groš, povedati vam želim še nekaj. Podpiramo zamisel, da bi ponovno preučili pristaniške storitve in to boste našli v delovnem programu komisije za leto 2013. Videli boste tudi delovni program oziroma videli ste delovni program, ki ga je predstavil gospod Barozo prejšnji teden v Strasburu. Komisija v Beli knjigi pravi, da zmanjšanje mobilnosti ni opcija. Zato želim povedati le dvoje v zvezi s tem poročilom, to vam je dobro znano. Želimo si, da bi spremenili odstavek 15 v poročilu, ki zahteva nov pregled regulativnega okvira za čase vožnje in počitka za potnike v prometu. Ta okvir je bil pred kratkim posodobljen po dolgi razpravi obeh so zakonodajalcev. To je trajalo od leta 2000 do 2006. Sektor sedaj zahteva stabilnost in harmonizirano uporabljanje obstoječih pravil. Zato tukaj prosim, da ohranite le drugi del odstavka, ki zahteva harmonizirano tolmačenje izvajanja ter izvrševanja. Druga točka zadeva 18. odstavek v zvezi z avtorizacijo železniških vozil in da to ne bi trajalo več kot dva meseca. Dva meseca sta preveč ambiciozen rok, šest mesecev bi bil bolj realističen rok in mnogo bolj ustrezen. To je moj sklep. Želimo si skupaj z vami zagotoviti ustrezne rezultate na področju bele knjige za bolj učinkovit Eh, promet in bolj učinkovito mobilnost. Še enkrat čestitam gospodu Grošu in odboru Tron za to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Jegle, gospod Groš. Čisto na kratko, gospod predsednik, eh, hvala lepa. Kar se tiče pristaniške storitve, bi se rad navizal na to, kar je ravno kar povedala predstavnica komisije. Če si pogledam delovni program za leto 2012, potem vidim, da je komisija to že eh, uvrstila pod zakonodajne predloge. In ko vidim to, potem ugotovim, da ne bi bilo nezanimivo, če bi najprej vprašali komisijo, kaj pa namerava, preden dobimo zakonodajne predloge. In zato bi še enkrat prosil politične skupine, da še enkrat razmislijo o 26b, kajti 26b pravi samo, da bi morala komisija sporočiti, kakšne namene ima, ne pa, da takoj predloži zakonodajni predlog. V programu za leto 2012 eh, pa je to zapisano, torej prosimo, razmislite še enkrat o tem. Tebo, ne, ne bi vam bilo žal, če bi to podparli. Kar se tiče drugih ti točk, s tem sploh nimam nobenega problema in to bom tudi zabeležil na glasovalnem seznamu. Eh, kolegica Tikal in kolegica Alaja Sander govorita zlasti o enem predlogu sprememb, ki eh, ga ne najdete v kompromisih. Torej, predlagal bi, da ta dva predloga sprememb, ki ste jih predlagali in pa 160 kolegice Alaja Sander, da o teh dveh zadevah ločeno glasujemo in da tega ne razumemo več kot kompromis. Predlagam ločeno glasovanje. Kajti Študkart 21 je dober primer za to, da ne potrebujemo samo denarja, ampak da moramo imeti tudi dobre informacije, preden se lotimo takšnih projektov. Kar se tiče odstotkov, kolega Kramar, že v preteklosti smo določili težo eh, železniškega prometa. In to je tudi zapisano v našem predlogu za eh, čezevropske mreže. In to šteje še danes. Tukaj gre za teh slavnih 40 odstotkov. Torej mislim, da nam tega ni treba ponavljati, kajti to vemo. Kar pa ko pa se bomo lotili novih čez evropskih prometnih omrežij, bi lahko določili nov odstotek. Ampak mislim, da bi se morali navezovati na splošno razpravo o čez evropskih omrežjih in pa o njihovem financiranju. In morda bi lahko ta odstotek še zvišali za železnice, potem, ko bomo določili prioritete. Ampak za začetek bi morali ostati pri tem, kar imamo. In rečne poti v odstotku niso bile predvidene, kot ste že sami povedali. Predlagal bi, da bi od danes do plenarnega zasedanja našli pot, da bi evro rute še nekje omenili, morda v uvodnih navedbah. Dobro. Mislim, da smo razumeli to, kar je povedala komisija. Komisija ne želi še enkrat odpirati teme eh, časa eh, vožnje in počitka, ampak morda bi bilo dobro, če bi komisija in parlament uspela prepričati svet, da bi morali harmonizirati izvajanje eh, tega področja, torej časa vožnje in počitka. Nekdo mi je rekel, da bi eh, želeli, da bi vozniki ja, na 14 dni eh, ostali doma za čez konec tedna in tako naprej, drugi imajo povsem drugačna stališča. Če pa bi harmonizirali izvajanje, potem bi naredili zelo velik korak naprej in to bi rad posebej povdarjal. Žal mi je, da se nisem eh, mogel dotakniti prav vseh tem. In kar se tiče velikanskih tovornjakov, torej gigalinerjev. Nisem njihov zagovornik. Imam pa občutek, da bi morali skandinavskim deželam v okviru subsidijarnosti to dopustiti, kajti njihova infrastruktura je obstoječa, imajo tudi uh, zagotovljeno varnost, da bi pa iz tega naredili evropsko pravilo. Uh, tu s tem se ne bi strenjal. To bi moralo ostati vprašanje subsidijarnosti in o tem bi se morale odločati vlade in regije. To se izvaja že danes. Želimo, da bi eh, dosegli vsaj strpnost do tega. Hvala lepa, gospod Groš. Glasovanje o tem bo potekalo jutri zjutraj. Naslednja točka na dnevnem redu pa je mnenje gospe Lichtenberger. Tukaj gre za uporabo evidence podatkov o potnikih. Imamo 201 predlogov sprememb o mnenju. Še odbor za, okol še odbor za okolje, ki je takega ni uspelo. Torej, beseda je vaša. Uh, ja, Hvala lepa. Da, to je res. To je rekord. Ampak to priča samo o tem, da je to vroča in sporna tema. Kajti to je pomembno za ljudi, kajti tukaj gre za posredovanje podatkov povsem običajnih ljudi, ki letijo. Oprostite, lahko prekinim. Ali lahko prosim kolege, da nadaljujejo s svojimi pogovori zunaj dvorane, kajti to je zelo pomembna tema. In poročevalka oziroma sestavljavka mnenja poskuša predstaviti svoje stališče. Torej, prosim, zapustite potiho dvorano, če že morate. Hvala lepa. V zadnjih dveh tednih sem poskušala izdelati kompromise, doseči kompromise za tistimi, ki so predložili predloge sprememb in poskušala sem znižati število predlogov sprememb. To pa ni bilo enostavno, kajti deloma so bili predloge sprememb tako zelo različni, da je bilo zelo težko ločevati med belim in črnim in dosegati smiselne kompromise. Šla bom skozi te predloge sprememb in kolege, ki so poslali svoje predloge sprememb, bi potem prosila za komentar. Prva točka je kot vedno področje uporabe. Torej, kateri nameni bi morali biti pokriti? Poskušala sem reči samo, uh, poskušala sem uh, zapisati to, da gre tukaj izključno za teroristična kazniva dajanja ker je to različica, ki gre najdlje. Vidim pa, da obstaja velika večina ljudi, ki želijo, da bi bilo zapisano več kot pa samo terorizem. Zato sem izdelala predlog, eh, ki temelji na temu, kar je želel Ole Schmidt. Torej, poleg terorizma naj bi to pokrivalo tudi trgovino z ljudmi, trgovino za drogami in za orožje. To bi morali vključiti. In to bi bila tako rekoč druga, to je bila druga stopnja, ki smo jo opravili. In to vključuje številne predloge sprememb, ki jih je predložil kolega Schmidt in torej to je količino predloge sprememb nekoliko znižala. V tretjem delu pa smo pokrili to, kar je želel tudi gospod kolega eh, Blackburn, torej zelo, resni, eh, zelo resna kazniva dajanja. In to smo vključili v tretjo stopno. To sem razdalila po stopnah, kajti sicer eh, tega ne bi mogla storiti. Torej, to je bilo prvo področje, področje uporabe. Prehajam k drugi točki. Kateri leti bodo pokriti? Samo tisti, ki so deli mednarodnih letov, ki imajo izvor ali cilj zune Evropske unije, ali pa so s tem mišljeni vsi notraj Evropski leti oziroma notraj, znotraj Evropski leti, če so povezani z letom, ki je bil zunaj Evropski v cilju ali izvoru. In tudi v zvezi s tem sem poskušala izdelati kompromis. Vsi ste ga prejeli. Vsi imate pred seboj eh, kompromisne predloge sprememb. Gospa Kamajeva je prosila, da unesem še ustni predlog spremembe, da bi druga eh, prometna sredstva, ki jih sedaj pa naraša ne pokriva, naprimer vlaki in ladje, torej da bi ta druga področja zaenkrat še ostala izključena. Seveda, kajti tam zaenkrat ni pravil v zvezi s tem. Naj omenim še en kompromis. To je tisti kompromis, ki se nanaša na metodo push in pull. Nekateri kolegi so menili, da naj bi tiste letalske družbe, ki sedaj še nimajo možnosti za push, morale dobiti dolgo prehodno obdobje, zato da bi lahko omogočili pull. Pull torej pomeni, da imamo lahko avtomatični dostop eh, do podatkov iz eh, evidenc eh, o podatkih o podnegih. To se nanaša na predloge sprememb Fort Schmidt vlasto Verarak, Tantan, De Grandes in tukaj smo izdelali kompromis, katerega namen je povsem jasno samo push. V 2F smo to poskušali strniti. Potem določba o izjemi. Tudi zato smo izdelali posebni kompromis. Potem je tu še ena nadaljna sporna točka, namreč ali bi morale letalske družbe v skladu s temi pravili zbirati dodatne podatke ali pa bi morali v ta sistem vnašati podatke, tako in tako a, izbirajo. Tukaj gre za obveznosti letalskih družb. In tudi tukaj smo želeli strniti nekatere predloge sprememb, tako da bi vse skupaj postalo nekoliko preglednejše. To je kompromis šest, ta zajema veliko predlogov sprememb kajti to, bilo, to bo tudi eno od odločilnih vprašanj tudi za letalsko industrijo. Namreč, kaj morajo dodatno storiti oziroma ali morajo sploh kaj dodatno storiti. Naš kompromis je bil, da pobirajo te podatke, ki jih že itak pobirajo in da um, ne pobirajo nobenih dodatnih podatkov. Govora je bilo tudi o vprašanju, kako bomo rešili vprašanje držav članic, kar se tiče področja uporabe. Kajti nekatere države članice so izrazile željo, da želijo iz, imeti možnost, da izključijo določene stvari iz panara. V svetu sedaj teče uh, zelo intenzivna razprava o tem. Svet meni, da bi si morali prizadevati za evropsko zakonodajo, za evropsko pravilo kajti že sedaj imamo zelo različne načine, eh, kar se tiče hrambe, hrambe podatkov v Evropski uniji. In kompromis se glasi, če države članice želijo sprejeti takšne eh, izjeme, potem morajo biti te skladne z evropsko zakonodajo. To je zelo težka formulacija, kajti tukaj gre za vprašanje subsidijarnosti. Ampak to smo želeli pač izdelati. In potem prehajamo k velikemu poglavju, to so priloge. Tukaj je opredeljeno, kateri podatki se lahko prenašajo. Poskušala sem izdelati širše kompromise, obširnejše kompromise, ampak to skoraj da ni bilo možno. Kajti tiste, ki so pošiljali predlog sprememb, so si želeli um, bolj restriktivnih formulacij. Govorimo o kompromisu, o uh, mladoletnikih, ki potrebujejo spremlj, spremljevalce. In tukaj smo dajali, da se lahko pošiljajo samo podatke, ki se tako in tako zbirajo in ne dodatni. Vsakeč smo poskušali strniti, za katere podatke in za katere točke gre, tako da bi bilo vse skupaj nekoliko bolj pregledno. Nisem šla skozi vse točke, kajti eh, v dvorani niso prisotni vsi, ki so unesli predloge sprememb. Poskušala sem, sem besedilo eh, formulirati, eh, kolikor se je le dalo jasno. Hvala lepa za vašo pripravljenost za razpravo in hvala lepa za vašo pripravljenost za kompromise, tako da smo dosegli večjo jasnost besedila. Sedaj pa prosim za vaše komentarje. Glasovalni seznam je v fazi izdelave. In eh, poskušali bomo zagotoviti, da bo ta eh, seznam kar se da jasen. Hvala lepa tudi kolegom iz odbora za uh, iz odbora ITRE. Kajti kot rečeno, predlogi sprememb so se bili izredno različni. Hvala lepa. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi upravičil kolega dekana, kajti zadržanje, ker je bolan. Ne vem, kaj mu tako zelo žel, leži na želodcu, upam, da ni kaj hudega. Pripombe kolegice iz EPP so, da eh, podatkov eh, PNR ne bi smeli obravnavati preveč restriktivno. Rečeno je bilo, da ne eh, podpiramo eh, zožitve področja uporabe, ampak da smo za širše eh, področje uporabe. Kar se tiče petletnega roka, to je predlagala komisija. Slišali smo različne predloge v zvezi s tem. Mnenje kolega De Grandesa je, da bi morali o tem razpravljati v odboru Libe. Sicer bomo iz različnih odborov slišali v, v, v mnenjih izredno različna stališča. Tako da bi bilo na koncu mnogo bolj logično, če v mnenju ne bi predlagali nobenih predlogov. In da bi to enostavno prepustili a, eh, matičnemu odboru. Potem je tu še a, eh, njegova tretja pripomba. Tukaj gre za 95-46. To poročevalka omenja. po mojem mnenju, pa tukaj zašita podatkov ne more veljati. Kajti kar se tiče prvega stebra, bi morali upoštevati zakonodajo iz leta 2008, ko gre za policijsko in pravosodno sodelovanje. To pa, to pa je zajeto v tretjem stebru. To je pravno vprašanje. In uh, v to se ne bom spuščal. Kar se tiče predlogov spremenb, oziroma kar se tiče kompromisov. Kar se tiče kompromisa v zvezi z drugim členom, kjer se področje uporabe zoža, kolega pravi, da ta kompromis lahko podpre. In to je bilo tudi stališče Evropske ljudske stranke. Hvala. Najlepša hvala gospod predsedujoči, rada bi se zahvalila gospe Lichtenberger za vse sestanke, ki jih je organizirala. Rada bi se tudi zahvalila za vse upravljeno delo. Naša skupina je pripravila in uložila veliko predlogov spremem, nasplošno pa podpiramo zmanjšanje in zožnje področja uporabe in da se to zoži le na najhujša čezmejna kazniva dejanja ter na teroristična dejanja. Ne podpiramo definije profila potnika, še posebej ne v tistem delu, kjer. Eh, proti njim ne poteka noben postopek, ker niso za nič osumljeni. Menimo, da je prav, da vse stroške poravnajo države članice. Eh, podporniki pa smo metode pul in ne puš, kar zadeva čas hrambe podatkov. Želimo, da se to obdobje zmanjša. Menimo, da bi bil dober kompromis ta da bi se uporabilo enako obdobje, ki, vel, obdobje, ki velja tudi za direktivo o hranbi podatkov eh, pri mobilnih operaterjih med eh, šestimi meseci in enim letom. Torej. Obenem smo tudi zato, da se omoji vrsto podatkov, ki se jih prenaša tretjim državam. Obenem podpiramo tudi izbris uh, linearnih obremenitev držav članic, tako da bomo imeli le 30 odstotkov oziroma 60 odstotkov uh, podatkov. Mislimo, da takšen linearni pristop preprosto ni izvedljiv. Obenem pa menim, da bomo morali v plenarnem zasedanju vložiti tudi predlog spremembe in dopolnila. Uh, na podlagi katerega naj bi vsi že podpisani sporazumi o evidencah eh, potnikov bili usklajeni s pravnimi določili direktive in da se o tem tudi ob koncu glasuje. Hvala. Gospod Dibakre. Uh, Najlepša hvala. Schmidt je bil eh, poročevalec v, šed, v senci, zato me prosil, da nekaj povem njegovem imenu. Prebral bom sporočilo, ki mi ga je predal. Prva stvar je ta, da se moramo dogovoriti o zelo dobro uravnovešeni evidenci podatkov. Uh, za enkrat velja, da vse države članice pripravijo svoje podatkovne, ba, eh, podat, podatkovne baze, vendar to bi bila slaba opcija. Menimo, eh, da eh, to vpliva tudi na pravice potnikov in da to ni primjena zahteva tudi za operaterje. Obenem je treba zagotoviti uh, ravnotežje med našimi cili in med tistimi elementi, ki so lahko celo morda škodljivi. Prenos podatkov eh, predstavlja določen strošek, zato ni nobenega razloga, da bi v to uvidenco unesli tudi nepotrebne podatke, saj je to dodatno breme. Tretja stvar je ta, da prosi, da Eh, člani odbora razmislijo še posebej o prilogah, eh, kjer, eh, se, kjer so navedeni različni podatki, ki se jih uporabljajo. Določeni ukrepi so sicer zelo učinkoviti, ampak nasplošno določeni podatki niso nujno potrebni oziroma niso nujno učinkoviti in kot takšni bi imeli morali biti izbrisani. Obenem je treba tudi opredeliti vrste kaznjivih dejanj. Osnovni predlog je bil preširoko zastavljen, zato kolega upa, da bo eh, odbor omejil področje eh, uporabe na teroristična dejanja, na hoda kazniva dejanja, na dejanja na področju trgovanja z ljudi, eh, trgovanja z mamili in z orožjem. Oh, Bratben. Um, Najlepša hvala, rad bi se zahvalil gospe Lichtenberg za sodelovanje pri tem predlogu. Gre za mnenje, ki ga lahko v veliki večini podpremo. Gre za zelo, zelo dobro mnenje. Seveda je nekaj manjših stvari, ki eh, ostajajo odprte, ampak nasplošno velja, da lahko podpremo mnenje, ki ga je gospa Lihtenberg pripravila. Eh, rad bi se eh, naslonil na nekatere stvari, ki so že bile omenjene. Prvo področje je področje uporabe direktive. Kako se tega lotiti? Gospa Lihtenberg je omenila da so možni trije pristopi, da recimo upora, eh, govorimo le o čezmejnih eh, zelo hudih dejanjih in drugih dejanjih in da imamo pravi seznam dejanj, ki so tukaj pokrita. Mislim, da bomo se o tem odločili tudi pri glasovanju, ampak pri tem je treba biti jasen in sicer, da ne bomo tukaj naredili podobno, kot smo naredili z evropskim nalogom za prijetje. Kot sem že včasih eh, večkrat povedal, eh, tukaj eh, ne smemo biti tako pikolonski, da bomo pokrivali vse tja do eh, prekupčevanja z eh, odojki ali z majhnimi puski. Tako da moramo biti zelo jasni glede same ga področje pravije. Potem uh, moramo si pogledati tudi metodo push ali pull in tukaj se strinjam, da gremo za metodo uh, push, saj je ta vsebovana tudi v drugih podobnih sporazumih na ta način, če že drugega ne, bomo omogočili poenostavitev. Metoda push je tista, ki jo najlažje izvajamo. E, kar pa nam najbolj povzroča skrbi, je pa to, da bi lahko nekatere države članice izbrisale določa področja. E, tukaj naj povem dvoje, dva, dve področji, ki bi nam lahko povzročali skrbi, če bi se to obdržalo. Prvo, e, prvo pokriva področje postavitve cene. Eh, tukaj dobro vemo, eh, da, eh, da obveščevalne, skup, obveščevalne službe zelo zanima, kako je nekdo plačal za vozovnico, ali je plačal z gotovino, s kreditno kartico ali tako drugače če recimo nekdo plača zgodovino enosmerno vozovnico, jih to še posebej zanima zaradi tega, ker bi to lahko predstavljalo dodatno tveganje. In eh, to je področje, ki bi se ga ne želeli izbrisati. Potem pa so tukaj še druga področja, kot eh, so recimo podatki o tem, ali, je nek, ali nekdo pogosto potuje. Tukaj eh, ne vidim, zakaj bi se to uh, imelo v tem uh, seznamu podatkem. Morda bi bilo smiselno kvečjemu uh, beležiti podatke podatek, če recimo nekdo eh, pogosto poduje na določeno destinacijo. Ampak nasplošno lahko še enkrat povem, da nimamo težav s tem mnenjem in da lahko ga v veliki meri tudi podpremo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Rike. <coughs> Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospe Lichtenberger za njeno delo. Presenečen sem, da je bilo toliko predlogov sprememb, ampak dejansko tukaj razpravljamo tudi o naši svobodi in o varnosti, tako da je tukaj včasih težko doseči pravo ravnotežje. Nekaj komentarjev z moje strani. nekaj eh, se jih nanaša na eh, omejitve in sicer prvi komentar se nanaša na področje uporabe. Glede tega smo kar nekaj trdega dela vložili v to področje in nasplošno lahko rečem, da eh, se zadeve navezuje na teroristična dejanja. Uh, velika kazniva dejanja lahko nastanejo takrat, ko recimo nekdo dela na področju prekupčevanja z, ljud, z mameli, trgovanja z ljudmi, torej eh, najrejenimi eh, dokumenti. In v tistih trenutkih je težko ugotoviti, ali govorimo o hudih kaznitivih dejanjih ali o terorističnih dejanjih zaradi tega, ker so pogosto prepletela. Tako da težko se je odločiti o kritični masi glede tega. Druga zadeva je ta, da je kar nekaj amadmajo bilo na temo uporabe metode puš ali pul. Kot je povedal gospod Bradburn pravkar, bi bilo morda eh, smiselno podpreti eh, pristop puš, zaradi tega, ker je lažji. Ampak tukaj potem nastane ena težava. Če se odločimo za metodo puš, potem eh, mora posamezno podjetje upraviti dodatno delo zaradi tega, ker lahko pride do določenih eh, posledic. Eh, potem takem morajo narediti dodatne stvari, ki bodo povzvečale stroške. Obenem pa potem eh, ta podjetja postane odgovorna za to početje. Z drugimi besedami, če neko podjetje uporablja tehniko, ki se navezuje na učinek push, je zato odgovorno. Če pa gre za metodo pull, potem uh, se pojavi nekaj posem novega in sicer se pojavi odgovornost v uh, odnosu do tretjih strank. Pravno gledano je to uh, presenetljivo, zato vas želim opozoriti, da obstajajo tukaj določene točke, ki niso le filozofske ali politične uh, narave, ko razpravljamo o več svobode, več varnosti. Uh, ko pravzaprav težko postavimo ločnico med terorističnimi dejanji in kaznivimi dejanji in pa tudi, uh, kar zadeva odgovornost vezano na metodi push in pull. Najlepša hvala. Komisija. Thank you very much. Najlepša hvala. Na kratko bom spregovorila o kompromisnih predlogih. Uh, In tukaj se bom nanašala besedo pred eh, seboj. Eh, kar zadeva 11. kompromisni predlog, eh, gre za dober predlog, ki ga lahko podpremo, 15. predlog tudi lahko podpremo. Kompromis o členu 2 odstavek F, tudi tega lahko podpremo. Kompromis v zvezi z drugim členom, prvim odstavkom, prvo točko. Tukaj gre za zelo ključen vidik področja uporabe. Žal moram tukaj povedati, da se ne strinjamo s tem predlogom in eh, da bi raje vedeli, da eh, je omejitev takšna, kot je v našem predlogu in to iz razlogov, ki sem jih omenila že na prejšnjem sestanku, to so glavnem operativne eh, narave in v pomenu, ki ga ima ta evidenca o boju proti hudim kaznivim dejanjem. Naj povem tudi, da predlagamo o tem, da govorimo o, o hudih kaznjivih dejanjih, kjer obstajajo določene sankcije. Tako da v zvezi s tem eh, kompromisnim predlogom se žal ne strinjamo. Kar zadeva eh, kompromis v zvezi s četrtim členom A, eh, to ni nekaj, kar bi lahko podprli zaradi tega, ker gre za nekaj, kar bi celoten sistem evidence podatkov naredil neoperativen, Min tega sistema je, da se lahko porabi podatke za vse potnike takoj in preden ti odpotujo ali prispejo. Če pa zahtevamo, da neki sodni organ pooblasti uporabo teh podatkov, bi to lahko močno ogrozilo delovanje celotnega sistema, tako da tega ne moramo podpreti. Šesti člen, kompromis v zvezi s tem, to lahko podpremo. Eh, glede 15. člena tudi lahko podpremo kompromis. Eh, glede eh, kompromisa v prvi pre, prve predloge eh, 12. točke. To bi lahko podprli, kar zadeva splošne opombe. Ne povem, da tukaj govorimo o različnih informacijah, ki so nad vse pomembne za organe odkrivanja. Zato svetujemo, da bi eh, obhranili celotno polje splošnih prepom. Še nekaj o prilogah na splošno že večkrat sem v preteklosti ponovila, ampak še enkrat bi rada potrdila, da je zelo pomembno, da je to harmonizirano. Eh, to je pomembno še posebej za eh, prevoznike. V primeru uh, sporazumov s tretjimi državami, eden je že podpisan, drugi, o drugih se uh, pogajamo, je pomembno, da so vsi enaki, saj bo to močno veliko stroškov prihranilo in tudi manj bo obremenilo prevoznika. Zato vas prosim, da priloga ostane takšna, kot je. Uh, kar zadeva uh, pod. Informacije o računih. Naj povem, da ti ne vsebujejo številke kreditne kartice, pojavijo se le zadnje štiri e, številke, kot bi veljalo za uporabo kreditne kartice v katerikoli trgovini. E, tako da tukaj ni treba skrbeti v zvezi s tem, čeprav vam to povzroča si velese. E, sicer pa ne povem, da ti, ko mi misli, predlogi so v redu. Eva, se želite ponovno glasiti. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila za vse pripombe. Dovolite mi še nekaj opomb z moje strani. Zaradi tega, ker sem poprej nekatere predloge sprememb izpustila, ko sem predstavljala svoje mnenje. Želela sem spregovoriti o prehodnem obdobju komisija v zvezi s tem predlagala določene predloge, ki bi lahko bili za letalske prevoznike zelo težko izvedljivi. Tako da bi imeli 30 odstotkov, 60 odstotkov obdeljenih podatkov. Kako sploh to izmeriti? To ni nekaj, kar bi bilo praktično. Zato si tega ne želimo. Druga zadeva, ki jo želim povedati, pa se nanaša na sodelovanje s sodnimi organi in policijskimi enotami če imamo to v tem besedilu, potem eh, to nima nobene povezave z običajnim režimom PNR. Če recimo sledite nekemu osumljencu, potem lahko pridobite podatke, ki jih potrebujete. Eh, na podlagi sodnega sodelovanja. Tako da tukaj moramo razlikovati med tem, kar počnemo tukaj eh, in med tistim, kar počnejo policijske enote, ko sodelujo med seboj. Rada bi se zahvalila gospeti Kav za pripombe vezane na čas hrambe. Kar zadeva uporabo metode PUL, pa naj povem, da sama malce dvomim o tem. In tukaj so eh, eh, se. Uh, oglašam tudi gospodu Rikeju zaradi tega, ker vem, da so določeni ljudje že poskušali uporabiti pravna sredstva. Vem, da eh, so nekateri čakali tri leta, da bi Lufthansa popravila podatke, pa se to ni zgodilo. In vse to je treba upoštevati, ko to obravnavamo, kar zadeva priloge oziroma prilogo samo. Oziroma, če se prej navežem na to, kar sem pregovorila. Če se moramo odločiti med metodo push in pull, se moramo tukaj uh, vprašati tako o stroških, pa ne samo o tem, ampak tudi o tem, kdo ima dostop do kakšne podatkovne baze in pod kakšnimi pogoji. Tako da dejansko mislim, da bi morali potem spremljati, kaj se dogaja s temi pogovi. Pogoj. Eh, gospe Tika bi želela povedati, da eh, me veseli, da bo morda pripravljen predlog spremembe. Ehm, ki ga predlagate, mislim, da je to tudi zagotovo pomemben in potreben korak. Če se sedaj uh, dotaknem še prilog, mislim, da ni potrebno vedeti um, imena osebe, ki je prodala letalsko vozovnico in da tudi sama se strinjam, da bi morali biti previdni, kar zadeva plačilno metodo, zaradi tega, ker. Eh, smo lahko prepričani, da eh, teroristi danes vedo, kako plačati, tako da jih nobeden ne bi opazil. Prosim vas, da vse to skrbno pregledate in o tem razmislite. Gospode De Grandesu bi želela še povedati, da smo prisluhnili eh, vsem vašim sporočilom, ki ste nam jih posredovali prek gospoda Groša. Eh, tako da govorimo tudi o prilogi in o obdelanih podatkih, zaradi tega, ker ima to določen učinek na letalske prevoznike. Ne gre za vprašanje ki posega le na področje pravic državljano, gre tudi za področje, ki posega na področje politik, ki jim sledijo letalski prevozniki. Mislim, da so eh, to vprašanje, ki se jih lotevajo tudi letalski prevozniki v posameznih državah. Tako da iskreno upam, da bomo na podlagi vsega tega pridobili nekaj jasnega. Poskušala sem narediti vse, kar sem lahko. Iskreno upam, da bomo imeli zelo jasen seznam za glasovanje, ampak seveda je bilo predlogov veliko. Najlepša hvala, gospa Lichtenberger. Glasovali bomo seveda jutri do povdne. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem eh, redu in sicer gre za sporozume med Evropsko unijo in Indonezijo. Eh, tukaj sem bil poročevalec sam in tukaj gre za enega izmed 19 bilateralnih sporazumov uh, med, uh, držav, med Evropsko unijo in Indonezijo. Te je treba sedaj uskladiti z evropsko zakonodajo. Pri tem gre za pri tem poročilu. Ta sporazum eh, se dotika različnih eh, določb, ki so v pristojnosti EU. O tem smo že govorili, o klauzuli o določitvi, ki zagotavlja enako obravnavo evropskih letalskih prevoznikov, ne glede na njihovo eh, državljansko pripravo. Potem so tukaj tudi določila o varnostni, o obdavčitvi, o. o konkurenci. Postopek je tak, kot ponavadi, tako da lahko to podpremo ali ne. Predlagam, da če je kdo med nami, ki bi želel to zavrniti, da predloži do 30. novembra temu primeren predlog. Sicer pa vam osebno svetujem in predlagam, da podpremo ta sporozum. Gospod Dibaka zelo na hitro. Gizina me je prosila, da na hitro povem, da nam je nasplošno to poročilo všeč, tako da tukaj nimamo pravzaprav odprtih vprašanj. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zila. Najlepša hvala. Kot vedno, ko imamo takšna poročila, vas lahko tudi tokrat lepo hvalim. Zeleni. Vse v redu. Najlepša hvala želel bi si takšnega, takšnega soglasja doma. Tako da še enkrat najlepša hvala, kot sem povedal. Bomo o tem eh, glasovali decembra meseca. Če imate kakršne koli težave, pa lahko uložite svoj predlog. V, uh, eh, plenar, v plenarki pa bomo o tem glasovali januarja naslednje leto. Next item on the agenda is the taxation of energy. Prehajamo na tej točki še na obdavčitev energentov in energične energije. Pripravljavka mnenja je Sabine Wills. Če se ne motim, bo Michael spregovoril v njenem imenu. Izvolite, beseda je vaša. Dank, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospa Wills me je prosila naj eh, predstavim njeno stališče, kaj ti prišla bo za zamudo in ker znam nemško, bom to povedal po nemško. Spoštovani člani odbora Tran, predlagam, da bi odpravili prepoved obdavčitve zračnega in ladijskega prometa. Države članice bi morale dobiti možnost, da se odločijo, ali želijo obdavčitev ali ne. To v prvem koraku ne bi nič spremenilo sedanjega položaja, ko ni obdavčitve. Mandat eh, za eh, pogajanje Evropske komisije pa bi pomenil, da ne bi več ustrajali na prepovedi obdavčitve. Leta 2003 uh, eh, smo sprejeli sedanjo direktivo in takrat smo se strinjali, da bi, ko bo možno, prepoved odpravili. Želimo znižati izpuste CO2 -ja in zato je uh, treba uvesti tudi primerno obdavčitev in subsidijarnost je primernejša kot prepoved. Nekatere države članice so uvedle davok na letalske karte in to je njihov izraz pripravljenosti, da bi obdavčile uh, letalski promet. S tem se razširi tudi davčna podlaga. Hrati s to rešitvijo bi države članice med seboj uskladile podrobnosti obdavčitve, zato da bi se izognili izkrivljanju konkurenč konkurenčnosti. tukaj predlagani korik, korak eh, ne bi bil velik preboj, pa vendarle pravi korak v pravi smeri in sicer v smeri trajnostnega a, eh, a, eh, prometa. S poročevalci v senci vseh političnih skupin sem se zauzemala za kompromise. To se zlasti nanaša na. Eh, davčno razlikovanje med komercialno in nekomercialno uporabo dizla in sicer z revizijsko klauzulo leta 2015, če tudi to ni skladno z mojim izvornim namenom. Eh, zahvaljujem se poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje in upam, da bodo kompromisi naleteli na široko podporo. Upam tudi, da boste podprli odpravo prepovedi obdavčitve eh, ladijskega in letalskega prometa. Toliko se strani gospe Vils. Thank you very much, Michael. Uh... Najlepša hvala, Michael. Gospod Kančan. Questo, questo dossier in questo momento particolare per usare. V tem konkretnem trenutku gre za zadevo, ki povzroča številne težave, zato bi jo morali eh, poslati nazaj eh, naročniku zaradi tega, ker mislimo, da ni to pravi trenutek, da o tem razpravljamo. Pa vendar, glede na to, da moramo podati mnenje, bomo poskušali biti konstruktivni. Eh, pripravili bomo, pripravili bomo predloge, ki vključujejo izjeme, kompromise glede vrst goril in glede uh, javnega prevoza v obliki taksijev strinjam se tudi z samo osebino. Mislim, da bi morali imeti tukaj izjemo, ki se nanaša na tekočinjeni zemljski plin. Ne moramo namreč pristati na predloge, ki jih je podala gospa Wills, čeprav uh, cenimo njeno delo in to, da je pripravljena poslušati, ampak šla je onkraj predloga komisije. Tako da to je naše stališče v zvezi s tem. Tako da eh, se bojim, da se bomo morali tega držati. <clears throat> Sander. No eh, Tudi sama bi se želela zahvaliti gospe Will za opravljeno delo, ko je poskušala doseči uh, sporazum glede zelo nasprotujoče se, se besedila. Uh, Gre tukaj namreč za razpravo, ki je predvsej kontroverzna v Evropskem eh, parlamentu. Govori, strinjam se s prejšnjim govornikom, da imamo tukaj državo tudi s časom. Gre za ukrep, ki naj bi bil že od samega začetka pozitiven in naj bi poskušal znižati učinek, eh, eh, kar zadeva uporabo energentov in energije. Eh, vendar pa se je to zgodilo v trenutku, ko so vsi sektori v groznem stanju. Zato uh, strani Evropske unije pošiljati dodatna slaba sporočila ni dobro. Zato uh, lahko povem, da uh, podpiram uh, poskus gospe Wales, uh, da pripravi ta predlog, ki gre v pravo smer in prepoznava potrebo potem, da ponudimo smernice državam članicam za tiste, ki se poklicno ukvarjajo s področjem prometa in da prek revizije, prek prošnje eh, komisiji po specifičnem poročilu o tej temi in o tej težavi znotraj tega sektorja pripravimo nov predlog eh, in to v bolj primernem trenutku, ko bodo podjetja zmožna Eh, nasloviti spremembe eh, potrebne za prehod na draže goriva. Kar zadeva pomorski promet, zračni promet, tukaj eh, predlagam, da upoštevaje uh, uh, svetovno krizo, ko dejansko vidimo, da je pomorski promet posebno globaliziran in da se mora sedaj soočiti še z novimi izzivi in dodatno z izzivi, ki obstajajo v Evropske unije, moramo upoštevati tudi napredek, ki je bil dosežen uh, znotraj mednarodne pomorske organizacije in tudi v drugih regionalnih organizacijah. Če tega napredka ne bi poštevali, bi morali početi nekaj bolj na unilateralni da, ravni znotraj Evropske unije. Pri tem pa bi seveda morali poštevati tudi čas, v katerem smo se znašli. Ker zadeva eh, pristanišča, smo pripravili različne predloge, spet z enakim namenom, da bi omogočili lažji dostop do električne energije v pristaniščih. Na ta način bi uh, lahko vse poenostavili, saj želimo, da uh, postanejo naša eh, pristanišča uh, konkurenčna vozlišča, ki so bolje upravljena kot v preteklosti. Če se gospa Wills s tem strinja, če se strinja s kompromisnimi predlogi, potem uh, upamo, da bomo lahko dosegli določen uh, napredek glede mnenja, ki ga lahko v precejšnji meri tudi podpremo.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 Ne gre za to, da bi želeli zvišati proračune držav članic. Zato je treba to upoštevati. Sprejetih je bilo nekaj kompromisov pri komercialnem dizlu. Pomembno je, da se predvidi prehodno obdobje. Ta pa se ne sme raztezati do daljne prihodnosti. In to je treba jasno povedati v kompromisu. Čez pet let pričakujemo vrednotenje, ovrednotenje se strani komisije in potem bi se pogovarjali o komercialni in nekomercialni eh, rabi dizla. V sedanji direktivi je zapisano januar 2012. Komisija predvideva tudi celo vrsto izjem. Mi želimo, da bi za vsako živa veljala enakovredna pravila. Zato je pomembno, da so izjeme kar se le da omejene. Nekaj izjem, da za recimo javna prevozna sredstva, ampak za taksije ali kaj podobnega, to po mojem mnenju ni dobra zamisel. Osnovna razprava na sestanku sa poročevalci v Senci se je vrtela okoli uporabe goriva pri zračnem in ladijskem prometu. Mislim, da moramo nujno razlikovati med načeli in pa trajanjem. Evropa bi morala prevzeti vodilno ulogo in unesti nekoliko premikov, nekoliko novega vetra. Ne smemo oslabiti konkurenčnega položaja Evrope. To eh, mora biti, konkurenčnost mora biti naša eh, prioriteta. In še moja zadnja točka. Podpiram predlog socialistov. Namreč eh, izjema za obremenitev podjetij, ampak tudi to ne sme trajati večno. Mislim, da se moramo o tem nujno pogovarjati tudi v drugih odborih. Sama sem za časovno omejitev. Zlasti pri izjemah bi eh, morali upoštevati tudi nove tehnologije, napredek. Tudi temu moramo nameniti pozornost. Ne smemo toliko staviti na izjeme, kajti morda bomo blokirali razvoj novih eh, tehnologij. Za nas je pomembno dejstvo, da je predlog komisije tehnološko neutralen, tako da se bodo lahko uveljavile tudi nove tehnologije. Eh, predlagal sem novo uvodno navedbo. To je bilo nekaj točk, ki se nam, liberalcem, zdijo izredno pomembne. In veselim se nadaljnih razprav. Hvala. Es arī gribētu sākt ar, ar, ar pateicību Vilskundzei par, par ļoti grūtajiem uh, eh, situācijām, tomēr mēģinājumiem panākt. Na začetku bi se želel eh, zahvaliti gospe Wills, eh, da je poskušala oblikovati kompromise v tej zelo težki situaciji. Najprej želim povedati, da ECE. SR ne podpira uh, predloga komisije, zato bomo podprli enajsti uh, predlog spremembe, ki ga je predložil gospod Koh. Seveda vemo, da pri tem ne bomo uh, pridobili večine, zato bi želeli razložiti naše stališče glede drugih stvari. Najprej ne povem, da ta predlog ničesar radikalno ne spreminja na področju obdavčevanja energentov zmanjšuje tudi možnost, da se regulira situacijo. Zato menimo, da prehodno obdobje sovpade s težko gospodarsko situacijo, ki se bo stabilizirala le čez čas. na področju plinskega olja in dizla lahko vidimo, da prihaja do precejšnjih napredkov, zato bo uh, industriji težko to dohiteti kar zadeva predloge, ki jih je posta, predložila gospa Wales, sicer številka 345 glede zračnega prevoza. Tukaj mislimo, da ti predloge ne morejo eh, delovati zaradi tega, ker je Evropska unija odvisna tudi od eh, pogodb podpisanih eh, z mednarodno pomorsko organizacijo. Če menimo, da je letalski prevoz podoben cestnemu prevozu, se motimo. Področje delovanja evropske letalske industrije omogoča letalu, da eh, gre čez celo Evropo, ne da bi kjerkoli tankalo. Kar zadeva predlog gospoda Debakarja v zvezi s tehnološko neutralnostjo, ti so za nas pozitivni. lahko pa še veliko naredimo, da bi ta osnovtek postal bolj spremljiv. Eh, sedaj sem jaz na vrsti, da se zahvalim eh, eh, pripravljavki za opravljeno delo. V celoti se strinjamo s tem, kar je že bilo povedano v zvezi s. Eh, poročilom. Eh, tri stvari bi želeli podariti, kar zadeva stroške energije. Ti so zelo pomembni pri spremenjenju vedenja in tudi pri spremenjenju eh, stroškov. O tem smo že govorili, ko smo tudi imeli z nami predstavnike okoljske energije. Seveda, če imamo možnosti, da to porabimo, je to možno in dobro porabiti. Strinjam se s tem, da je situacija, v kateri se je znašla eh, trans, industrija na področju transporta, slaba. Eh, ampak na, če, eh, če to omogočimo, potem bomo seveda proizvajalcem poslali sporočilo, da lahko dvignejo ceno, saj jih bomo subvencionirali. Zagotovo je. Eh, mogoče tem treba razmisliti. Obenem tudi mislim, da bomo zagotovo eh, doživeli določene eh, konice kar zadeva cene energentov. Ne moramo se pretvarjati, da temu ni tako, ampak eh, dobro je razmisliti vnaprej in se pripraviti vnaprej na takšne dvigajo cene. Eh, kar zadeva letalski prevoz, eh, lahko razmišljamo o grozinu na evropski ravni, lahko tudi razmišljamo o tem, da letala potuje po Evropi, ne da bi dotočila eh, gorila, gorivom, ampak včasih se pa to vendarle zgodi. Eh, zato ni nujno potrebno doseči mednarodnega sporozuma. Zato bi bilo smiselno eh, glasovati za. Seveda smo pripravili določene predloge, ki dodatno krepijo mnenje in stališče pročevalke. Mislim, da nima smisla, da, da trdimo nekaj v beli knjigi, v tem poročilu pa drugače. Dobro, no, ja, Hvala, gospod Rike. Hvala lepa. Hvala vsem navljati tega, kar so povedali drugi. Podariti želim podrobnost. Problem obdavčevanja. Presenečen sem bil, ko sem videl, da je komisija izločila obdavčevanje lokalnega prometa. Mislim, da je to zelo nenavadno. In drugo, drugič, davki so, oziroma takse običajno vozijo male in srednja podjetja. Takse bi morali ustrezno uh, eh, Taksi bi morali biti bolj energetsko učinkoviti, ne smemo jih ovirati. Uložil sem nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem in upam, da bomo taksije lahko vključili tja, kamor jih je treba, v lokalni promet. Hvala. Hvala, gospod Alkadravi. Hvala. Čisto na kratko, zahvaljujem se poročevalcem in vsem tistim, ki so prispevali. Kar zadeva komercialni dizel. Mislim, da se bomo morali dogovoriti, da bi ta oprostitev morala počasi nehati veljati. Treba je oceniti učinek, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da bo ta oprostitev enkrat morala nehati veljati. Kar zadeva pomorski promet in zračni promet ne podpiram za misli, ki jo podpira več poslancev v moji skupini in tudi v drugih odborih, da bi tukaj morali imeti veliko subsidijarnosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli evropsko strategijo za obdavčevanje tudi v teh dveh sektorjih. Še enkrat pa, to je oprostitev, ki bi morala počasi nehati veljati. Predlog spremembe 24 gospoda Debake mislim, da je dober predlog. In še nekaj. da bi dovolili izjeme za električno energijo. To bi morali spodbujati. To ni dobro le za podnebje, ampak tudi za boj proti lokalnemu onosnaževanju v okolici pristanišč, še posebej v velikih pristaniščih. smo priča veliki onesnaženosti, zato ker ladje preprosto pustijo motorje oklopljenje. E, naslednji. Hvala. Tudi sem se zahvaljujem poročevalki za njeno delo. Ne glede na to, želim podati kratek komentar. Ta komentar pa ni preveč pozitiven, gre pa za predloga sprememb 1 in 3 kakor vemo, je izvirni predlog spoštoval uravnoteženost obdavčevanja na področju pomorstva. Sedaj pa vidim, da ta dva predloga sprememb pod vprašaj postavlja ta tisti dogovor, ki smo ga imeli v odboru. Sam bom glasoval proti tema dvema predlogoma sprememb in razložil bom zakaj. Upra vprašanje tukaj je obdavčevanje goriva za plovila. To bo ljudi prisililo, da bodo gorivo kupovali zunaj Evrope, ki, kjer ni obdavčeno in to bo imelo posledice za naš trg, kar pomeni, da bo konkurenca manjša. Ti ljudje bodo gorivo kupovali zunaj Evrope. Prav, taki, prav tako se bodo spremenili operativni stroški in na dolgi rok ne bomo videli velikih vplivov glede zmanjševanja izpustov CO2. Prav tako bomo spodkopali tisto stališče, da bi uvedli različno modalnost pri prevozu, zato bom glasoval proti. Kompromis Nummer 1 in 3. Ja, die Grundsätze, die wir beschließen, die sind natürlich toll. Načela, ki jih sprejemamo, so seveda odlična, ampak tako, ko gre za to, da načela izvajamo, se takoj pojavijo nasprotni argumenti. In o direktivi o eurovinjetah eh, smo se odločili, da bomo ponotranjali zunanje stroške in da bomo enako obravnavali vse oblike prometa. In sedaj imamo priložnost in vemo, da. Uh, konkurenčne pogoje niso za vse enake in uh, za že, železniški promet uh, velja uh, 19-odstotni uh, DDV in železniški uh, uh, promet je tudi v sistemu ETS. In sedaj pravimo, da ni pravi trenutek za obdavčitev letalskega prometa. In odprava prepovedi, za odpravo prepovedi nikoli ni primeren trenutek. Ampak sedaj živimo v trenutku, ko vlada kriza ne samo v Grčiji, Italiji, tudi v Franciji, tudi Nemčija bo enkrat na vrsti. In vsi navadni, običajni ljudje morajo plačevati za krizo. In sedaj boste rekli tem ljudem, oprostite, enkrat ali dvakrat na leto letite, ampak obdavčeni boste desetkratno, dvajsetkratno zaradi tega, da bodo lahko menedžer in direktori poceni leteli. In to ni socialno. Ravno sedaj, v času krizi, krize, moramo reči, da moramo odpraviti privilegije ki je za privilegirane in da moramo ustvariti enake pogoje za vse. To je enkratna prilika, da to storimo sedaj. Socialno lahko utemeljimo, da postavimo pod vprašanje, zakaj bi morali davčno obremenjevati običajne ljudi, da bodo ti plačevali za eh, tiste, ki so v eliti, ki veliko potujajo. In boljšega trenutka za to si sploh ne morem predstavljati. Sedaj moramo uh, odpraviti to neenakost. Poleg tega bi uh, podnebje zelo ko razbremenili. Proti podnebnim spremembam se ne moremo boriti, če ne bomo upoštevali prometa. Potrebujemo pravično konkurenco. Pomagajmo običajnim ljudem. Odpravimo obdavčitev pri uh, železnicah. Uh, recimo tudi, da naj bo elektrika za ston, zaradi tega, da bodo vsaj ljudje lahko potovali za ston e, z železnico, to bi bil, po železnici, to bi bila alternativa, to bi bilo socialno mišljenje. Še zadnja točka, sprememba, e, predlog spremembe 24, vse lepo in prav. Vse dobro formulirano, ampak na koncu je zapisano samo, če bo to mednarodno. Vedno rečem, če, kdor želi vse uvesti na globalni ravni, ne more ničesar doseči. Britanci rečejo, kar se tiče davka na finančne transakcije, ta davek je parlament z veliko večino sprejel in Britanci rečejo, ne, ne, ne, to ne gre. To moramo uvesti globalno, kajti dobro vedo, da tega nikakor ne bodo uh, mogli doseči in da to ne bodo letelo tudi njih. V Evropi živi 500 milijonov ljudi in letalske družbe, ki letijo k nam. In tiste družbe, ki imajo, eh, eh, eh, za te družbe ne plačujejo davkov za kerozin, ki ga imajo v letalih, ampak lahko obdavčimo tisto, kar načrpajo v Evropi. Pregledno bi bilo, če bi bilo to urejeno evropsko. Ampak problemi so na nacionalni ravni znotraj Evrope. Toda Evropa je tako velika in vsi, ki letijo k nam, želijo leteti tudi nazaj. In tisti, ki želijo tukaj eh, dobiti gorivo, morajo plačati tudi davek na kerozin. In to lahko vedemo in prosim, da to podprete. Hvala. Hvala lepa. Smo sredi finančne in gospodarske krize. In opažam, da ravnamo tako kot do sedaj. Moja osebna naloga je, da preverim vso zakonodajo, ali lahko prispeva k premostitvi finančne in gospodarske krize. In kar se tiče obdavčitve energentov, sem prepričan, da to ni potrebno. Zato sem unesel tudi predlog spremembe, ki to odraža. Hvala. Hvala. Komisija, komentar morda. komisija je tukaj, sprašujem jih, ali želijo podati komentar. Gospod Dima. Gospod Zivkov. Hvala lepa, gospod predsednik. Živkov sem. Hvala, da ste mi dali besedo. Samo nekaj besed o ključni točki zakaj komisija ni predstavila ali uvedla obdavčevanja zračnega in pomorskega prometa. Komentar ste že slišali, poleg tega pa lahko dodam, da komisija meni, da je direktiva o obdavčevanju energentov nekaj, kar bi moralo veljati za sektore, ki so zunaj ETS-a od 2012, bo zračni sistem vključen v EU ETS, zato po našem mnenju ni treba, da bi to vključili v to direktivo, kar zadeva pomorski promet. Res je, natančno moramo preučiti učinke, ki bi jih obdavčevanje lahko imelo na ta sektor. V okviru mednarodne pomorske organizacije potekajo razprave in pobude, komisija pa izvaja tudi presojo učinka. Pričakujemo, da bomo imeli rezultate v prvi četrt, prvem četrtletju leta 2012, še posebej, če ne bo težav v mednarodni pomorski organizaciji. Upam, da bo to pomagalo kva, pri vaših razpravah. Hvala. Hvala lepa, poslanke in poslance. Obveščam, da o tem glasujemo jutri. Odbor Ekon pa bo o tem glasoval 24. januarja. Dobro, dnevnega reda je s tem konec. Sestanek koordinatorjev se bo začel čez 10 ali 15 minut, ko bodo z nami vsi koordinatorje. Zaenkrat pa je seja prekinjena. Prosim vas lepo, da jutri zjutraj sabo prinesete glasovalne kartice. Hvala.